Bonjour euh, à tous. Vsi lepo pozdravljeni. Se vročujem naše šarmatne predsednice. Ni tukaj. Je sredi razborljiv socialnih dogodkov, torej zaradi železnice, zaradi vlaka, je zamudila in ne vem, ali bo celo tavka železnice, bomo videli, morda bo šla poznaje. Vsi lepo pozdravljeni kakorkoli že, bomo šli na naš dnev red. Torej, če nihče ne spratuje, bomo sprejeli in dnev red in tudi zapisnik. Pa še nekaj. Več koordinatorov je odsotnih, ker so na dnevih TNT v Ljubljani tudi nekateri drugi um, boste morda šli v Ljubljano popovdne ali pa jutri, kar pomeni, da ne bo srečna koordinatorov danes. Načeloma naj bi danes končali ob 11.30 in potem začeli ob 14.30, torej dokaj kratek dnevni red za danes, no pa upam, da bomo čim bolj učinkoviti pri našem delu. Torej, če se strinjate, bomo šli kar na glasovanje. Najprej bomo preizkusili sistem in pa sklepčnost, ter pa to, ali vas je zadosti prisotnih, bomo glasovali. Torej, vi nimate svoje kartice, boste dihovali roko. V redu, torej, sicer pa je, ok, torej, nekdo iz RS um, nima kartice, um, ampak sicer pa je vse v redu. Vedite, Babel, poročila sicer ne nasprotujem vsebini, ampak nasprotujem pa temu, da smo tako zelo posno dobili seznam glasovanja včeraj šele in zato naša skupina ni mogla tega ustrezno obravnavati. Res bi bilo bolje, da bi ta seznam dobili nekoliko prej, tako da bi vse skupaj lahko ustrezno proučili. No, sveda, dobro bi bilo, da imeli te sezname vsaj 24 vsega, ur pred glasovanjem, ampak stvar je kot je, um, kot rečeno. Mi smo nekaj težav tudi zaradi drugih dogodkov. Torej, gospod Pardel, želite besedo glede svojega poročila? Ja, včeraj je bil poslan seznam vsem skupinam. No, če je prišlo do napake, je to zaradi sekretarijata. Prav tako smo se pogovarjali z zelenimi glede vsebine in uh, torej smo rekli, da je bil seznam razposlan. In včeraj, v prvi polovici dneva smo se o tem pogovarjali. Torej, ne vem, kaj se je zgodilo. Če je prišlo do napake, ni zaradi mene. Morda se je kaj zgodilo um, v sekretaratu. No, gospa, ta pardel, saj vas nihče ni česar ne obtožuje. Torej, ničesar niste krivi. Ne, saj nisem tega. Um, jemala osebno. Ampak gledajte, včeraj je bil razposlan se z nami in vsi ne bi to dobili. Ja, v redu, torej imate to, ni problema. Lahko glasujemo. Ok, prvo poročilo. manipulacija števcem prevožene poti v motornih vozilih. Prčevalce eh, je Izmail Ertok. Bomo začeli z glasovanjem. Najprej kompromis 1. To je za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Predlog 46. Kdo je za? Proti. Ehm, kdo se vzdrži? Zavrano. 47. Kdo je za? Proti? Vzdržane. Bomo morali preveriti. Torej, bomo glasovali. 47. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa predlog sprejme 48, kdo je za? Proti. Vzdržanje. Ista večina je sprejeta. Predlog sprejme 49, kdo je za? Proti. Vzdržanje sprejeta. Predlog 50. Kdo je proti? Kdo je proti? vzdržani sprejeto. To je bilo 50 na 50 skupaj, sedaj pa gremo na 52, torej kdo je za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis 2, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis 3, kdo je za, proti, Proti. Zdržanje. Sprejet. Kompromis 4. Kdo je za? Proti. Zdržanje. Sprejeta. Predlog 63. Kdo je za? Proti. Zdržanje. Sprejeto. Predlog 64. Kdo je za? Proti. Zdržanje. Zdržanje bomo elektronsko preverili, glasujemo. Konec glasovanja. Je sprejeto. Kompromis pet. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Kompromis šest. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Vzdržani sprejeto. Sedaj pa kompromis 77, predlog 77, kdo je za, proti, vzdržanje, sprejeto. Kompromis 7, kdo je za, proti, vzdržanje, sprejeto. Predlog 79, kdo je za, proti, vzdržanje, sprejeto. Predlog 80, kdo je za, proti, vzdržane, sprejeto. Kompromis 8. Kdo je za, proti, vzdržane, sprejeto. Predlog 86. To je za, proti, vzdržane, sprejeto. Predlog spremembe 88. Kdo je za? Zdaj, tukaj imamo glasovanje po delih eh, na zahtevo SNT, torej 88. prvi del. Kdo je za proti vzdržanje? Bomo to elektronsko preverili, glasujemo. Prvi del. Konec glasovanja. Ta prvi del je zavrnen in potem je drugi brezpredmeten, če se remotim. Ja? Ja, drugi je brezpredmeten. Sedaj pa predlog 91. Kdo je za? Proti. Zdržanje. Zavrn. Predlog 92. Kdo je za? Proti. Zdržanje. Sprejeto. Predlog spremembe 93 je sedaj brezpredmeten. Zdržanje. In sedaj smo pri prilogah 96, kdo je za, proti, vzdržanje. Sprejeto, potem pa predlog 97, kdo je za, vzma je brezpredmeten. Eh, sedaj pa 98, 99, skupaj, kdo je za, proti, vzdržanje. Sprejeto, predlog 100 in 101 ste brezpredmetna. In 103, kdo je za, proti, držanec, zavrno. 105, kdo je za, proti, vzdržan, sprejeto. 104 je brezpredmeten, potem pa 106 isto, brezpredmeten. 107 glasujemo, kdo je za, proti. Vzdržanje strejto 102 je bezpredmeten. Kompromis 9. Kdo je za? Proti. Vzdržanje strejto 112, 13 je ista. Kdo je za? Proti. Vzdržanje strejto predlog 114. Kdo je za? Proti. Proti. Vzdržaj. Sprejeto. Predlog 115 je brez 115. 117. Kdo je za? Proti. Vzdržanje. Sprejeto. Predlog 118 eh, in 119 sta brez predmetna. 120 glasujemo. Za, proti, vzdržanje. Sprejeto predlog 121 je brez pripletna 122. Kdo je za? Torej, 122. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeto. To 13 pravi predsednik. Kdo je za? Ja, ja, 123, ne 130, upravlja predsednik. Torej, še enkrat, uh, eh, 123, kdo je za proti vzdržanje sprejeto. 124 je brez predmeta. Kompromis 10. Kdo je za proti vzdržanje sprejeto. Zdaj pa predlog 127, kdo je za proti vzdržanje sprejeto sprejeto. Predlog 128, kdo je za, proti, vzdržane, sprejeto. 129, kdo je za, proti, vzdržane, sprejeto. Potem predlog 8, kdo je za, proti, vzdržane, sprejeto. Predlog 9, kdo je za, proti, vzdržane. Zavrn, predlog deset, kdo je za, proti, vzdržane, sprejet. Predlog enajst, um, jezikovni predlog, sedaj smo pri kompromisu enajst, kdo je za, proti, vzdržane, sprejeto. Predlog spremljajo štirnajst, kdo je za, proti, vzdržane, sprejeto. Sprejeto predlog. 13 eh, je brezpredmeten, 15 je za proti vzdržanje. Sprejeto, predlog 16, kdo je za, proti, vzdržane, sprejeto, predlog spremembe 17, kdo je za, proti, vzdržane, sprejeto, predlog 18, kdo je za, proti, vzdržane, sprejeto. 20, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 12, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, predlog spremembe 24, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, predlog 27, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, predlog 27, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, predlog 28 eh, in 35 skupaj, kdo je za, proti, vzdržanje, sprejeto. Predlog 36, kdo je za, proti, vzdržanje, sprejeto. Predlog 29, kdo je za, proti, vzdržanje, sprejeto predlog spremembe 30, kdo je za, proti, vzdržali, sprejeto. Kompromis 13, kdo je za, proti, vzdržali, sprejeto. Potem predlog 34, kdo je za, proti, vzdržali, zavrn. Predlog 37, kdo je za, proti, vzdržali, sprejeto sprejeto predlog 38-39 skupaj, um, pročevalke, kdo je za proti vzdržanje. Uh, sprejeto predlog 42 je za proti vzdržanje. Sprejeto predlog 41 za proti vzdržanje. Sprejeto predlog 42 je za proti vzdržanje proti vzdržanju. Sprejeto predlog spremembe ena. Kdo je za proti vzdržanje sprejeto kompromis 14. Kdo je za proti vzdržanje sprejeto predlog 3. Kdo je za proti vzdržanje sprejeto predlog 4. Kdo je za? Proti. Vzdržanje je sprejeto. Sedaj pa končno glasovanje. Elektronsko glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Torej, pravo zmagoslave. 46 za en proti uh, en izdržan. Bravo, čestitke. Ok, sedaj pa še drugo, zadnje glasovanje. Uh, počakaj, Klodija Tapadel. Gre za skupna pravila za opravljanje zreč, zračnih prevozov v skupnosti. Ste vsi pripravljeni na to drugo glasovanje? Žorž! Si pripravljen? Sedaj pa drugo glasovanje. Uh, predlog spremembe štiri. Kdo je za? Proti? Vzdržani zavrn. Predlog šest. Prvi del. Kdo je za? Proti? Vzdržani zavrno. Ok, bomo preverili. Eh, elektronsko preverimo ta prvi del. Konec glasovanja. In je res zavrn. Predlog spremembe sedem. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrn. Kompromis ena. Kdo je za? Proti. Proti bomo to preverili uh, elektronsko, mislim, da je zavaran, ampak ok, bomo preverili. Konec glasovanja. Ja, res, zavrnem. Kar pomeni, da moramo glasovati o prvem predlogu spremembe za proti vzdržanje. mislim, da imamo isto večino, ampak kakorkoli že bomo elektronsko preverili. Konec glasovanja. Ja, res isto, isto večino. Torej, zavrnen 25 proti 23. Uh, eh, sedaj pa predlog šest, drugi del, glasujemo tu za. Proti. Vzdržanje. Mislim, da je isto večina in je zavrnen. Ok, bomo elektronsko glasovali. Glasujemo. Kaj se dogaja? Nekateri protestirajo. Uh, ok, konec glasovanja. Torej, isto uh, zavrno. 25-23. Potem uh, predlog 2 bil umaknen, predlog 13. Glasujemo. Kdo je za? Sorry. Kdo je za? Proti vzdržanje. Zavrn. Predlog 8 in 9 sta ista. In skupaj glasimo obeh. Kdo je za? Proti vzdržanje. Zavrn. Ok, bomo preverili. Glasujemo. Glasujemo. konec glasovanja. Zavrnen. Sedaj pa predlog. 10 in 11. Skupaj glasujemo obeh. Kdo je za? Proti vzdržanje sta sprejeta. Predlog 12. Ok, ja, res je naslednji je brezpredmeten 12, sedaj pa 15, tega pa glasujemo. Um, kdo je za, proti, zdržani, zelo potem 14 in 3 ste bile omakljena in kompromis 2, kdo je za, proti, zdržani, mislim, da je zavarjeno, ampak bomo to elektronsko preverili, glasujemo. konec glasovanja. Zavrljeno, vedo isto večina. Predlog pet, kdo je za, proti vzdržanje. Mislim, da je zavrnen. Bomo preveli elektronsko. Glasujemo. Glasujemo. Eda so danes te pa zelo zgovorni. Ste razburjeni. Um, konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa končno glasovanje. Elektronsko glasujemo o tem poročilu. Glasujemo. torej končno glasovanje. Konec glasovanja. Počelo je sprejeto. 25 proti 22. En vzdržan. Gospa Tapardel, gospa Pračovaka, imate besedo un dosar foarte greu de negociat atât cu Comisia cât și cu grupurile politice. Hvala. Eh, pogajanja s komisijo in za svetom so bila zelo težka, jaz sem bila vedno odprta do komisije, zato da bi lahko rešili ta problem v zvezi z ZDA. Ali me slišite, sprašuje poslanka? Ne, vse dobro deluje in ga je on. Redo potem pa Gleško, torej to je bil zelo pomemben dosje, že od vsega začetka sem delovala zelo konstruktivno, želela sem biti zelo korektna, sem se večkrat pogovarjala s komisijo in vem, da tudi oni želijo razrešiti težavo z ZDA, ampak tukaj so pomembne pravice potnikov in pa socialne pravice delavcev, vse to je zelo pomembno. Tukaj ne govorimo samo o združenih državah, govorimo o zelo pomembni uredbi za letalski promet. To je uredba 1008. Pa še nekaj, prav tako sem se povarjala številnimi poročevalci v senci. In res je sedaj presenetljivo, ko vidim tole, smo se z LNS dogovorili o tem, kaj storiti, ampak se niso držali dogovora. In sedaj ne morejo reči, da nimam prav, kajti um, tukaj dokaza, torej izmenjavali smo se elektronsko pošto in smo rekli, tako smo se dogovorili. Bila sem zelo odprta, želel sem razrešiti te težave in se jim tudi umaknila nekatere svoje predloge sprememb, ki so bili zelo pomembni za me. In res sedaj mi je zelo žal, da se tako vprašamo tukaj v um, dvorani. Mislim, da bi morali biti bolj pošteni eden od drugega. In to je zelo pomembno, da se in res škoda, da se tako um, ravna. Kajti ta večina ni tukaj, ne vem, 26. sedaj mislim, da torej nismo imeli te večine 26, zato bi morali sedaj um, reči, da ne bomo um, v bistvu glasovali o mandatu za pogajanja s svetom. Ja. Torej ne bomo glasovali, ne bomo glasovali o mandatu. V redu, da smo torej končali z glasovanjem eh, pri teh dveh poročilih. In sedaj gremo naprej. Poročilo Ajuto. Skupna pravila za kombinirani prevoz. No, torej v malce počakal, ker vedno eh, vas kar nekaj odide iz dvorane po koncu glasovanja. Torej boste očli in potem bom dal besedo gospe Ajuto. Ah oui. Mais Madame Foster voudrait ah. faire un point sur l'ordre. Vous voulez donner la parole à Monsieur Madame Foster Oui, oui, Madame Foster. Я госпа Фостер, постопко на прошане. Я у превода съм никой слышала. Прей смо рекли, торе, гледе glasovanju o mandatu za svet. Nisem čisto točno slišala, zakaj gre. Poročevalka je omenila to številko. Kaj se daj pravite? Samo da bo jasno. Torej, če v tem odboru ne bomo glasovali in če torej, ta večina ne bo vsaj 26, potem ne moremo iti v trilog. Ali sem prav razumela? Kajti, če ne, um, ne vem, kaj mislijo drugi, kaj mislijo druge skupine in pa kako bo sedaj z trilogom. Torej, sedaj bo to poteklo obratno. Mislim, um, moram reči, da nisem čisto dobro razumela. Torej, bi morali glasovati, kajti tukaj nimamo konkretnega ločnega pravila. Torej, če imamo večino za trilog, potem pa če imamo večino za trilog in o tem smo glasovali, vse posredno. Ja. No, ne vem, ali sploh imamo pravilo za glasovanje o mandatu, ki je potem predpogoj za to, da se uh, mandat dodeli po glasovanju. Torej, uh, in tukaj se potem zastavlja naslednje vprašanje. Torej, sedaj je pročevalka razložila, razložila svoje mnenje in jasno je, da obstaja države. Um, ehm, to ne spremlja glasovanja in pa rezultata, ampak gledajte, um, ehm, smo slišali pročevalko in koordinatorja danes po večini ni. In zato predlagam, da bi v naslednjem odboru um, morda uh, govorili o tem mandatu in glasovali. Um, to se potem torej prestavi, ampak uh, to ne pomeni, da imamo tukaj konkretno pravilo, ki pravi, da um, zaradi števila glasov moramo stvari preložiti. Ampak tako pa če. Torej, gospa Foster. Ja, v redu razumem, nekaterih koordinatorjev ni, to ni tako zelo pomembno. Mi tukaj smo sklepčni v tem odboru. Um, nekaj druga je pomembno. Razumem, da je poročevalka razočarana, frustrirana, to ni sedaj osebno vprašanje. Ampak gledajte, večina poslancev tukaj je bila proti uh, temu poročilu. Če bomo sedaj tukaj avtomatično dali naprej na plano zasedanja, potem bo vse isto kot prej. Kajti to je sedaj v bistvu potem potrata časa. Najbolje, da glasimo o tem, ali bomo to predali na trialog, kajti potem bomo imeli tam komisijo, svet in pročevalko in potem lahko gremo naprej z razpravo še predno to gre na plenarno zasedanje. Se, se vi lahko odločite, ampak mislim, da je to primeren postopek. In zato ne vem, zakaj bi imeli danes drugačen postopek, torej da sploh ne bi glasovali o teologu, kajti ponovati bilo vedno tako, da smo glasovali, zakaj danes potem ne bi. Samo toliko. un petit problème quand même. Euh... Euh, tout comme ça. Gospod Foster, bom počasi govoril. Imamo težavo. Nekateri so sedaj zapustili dvorano in sedaj, ne vem, če sedaj glasujemo, ne vem, ali bomo dobili isti rezultat, isto večino. Kar pomeni, da ja, sicer um, mislim, morda obstaja dogovor za mandat, ampak bolje, da o tem govorimo na naslednjem odboru. Najbolje, da se tudi poročevalka in poročevalci v senci, ter koordinatori, pogovorijo o tem. Ampak sedaj se res bojim, gledajte, nekateri so odšli iz dvorane in sedaj mislim, da v bistvu situacija ne bo ista kot prej. Rezultat je lahko drugačen. Res mi je žal, ampak um, nisem tega za dosti hitro izpostavil. Vam nisem dal za dosti hitro besede. Torej, ampak kakorkoli že vsebinsko, mislim, da se ne bo nič spremenilo. Imeli bi isto večino na koncu. Ampak v bistvu potrebujemo absolutno večino v odboru. potrebuje absolutno večino glasov v odboru, ja, boste dobili sedo. Ampak mislim, da je bolj pametno, da to sedaj preložimo. Hvala. No, mislim, da niste napravili napake. Pa Foster samo ti pravilo 69C pravi, da odbor lahko nekaj stori, ne pa da mora nekaj storiti. Morda je bilo bolje, da gospod Foster prebere pravila. Uh, Torej, tam je mej, ne pa šal. Um, no, gledajte. Samo moment. E, tukaj ni kakšnega pravnega problema. Glede, lahko preložimo ali pa ne. E, to glasovanje predsednik to lahko preloži ali pa ne. Ampak glede, glede vsebine, ali bo to kaj spremenilo, e, ali bo to spremenilo mandat ali ne. Glede, če bi sedaj glasovali, potem bi se stvar spremenila, ker so nekateri sedaj odšli iz dvorane in potem pač ne bi imeli enake sklepčnosti. Uh, nima smisla, da imamo najprej um, določeno število ljudi v dvorani med um, poročilom in pa potem pri mandatu. In še nekaj. Sicer um, lahko glasujemo ali pa ne, lahko. Ni pa treba. Skratka, kaj predlagam, da o tem ponovno oglasujemo pozneje na naslednjem odboru, ali, torej da se stvari preložijo. Gospod Kramer. Ja, Jakob Dalunda je na začetku rekel, da to ni spremljivo. Če dobite glasovalni seznam tik pred začetkom glasovanja, potem o tem ne morejo razpravljati. Mi smo manjša skupina, velike skupine imajo še večji um, problem. Tudi gospata Pardel je rekla, da jo je izid glasovanja presenetil. Bolje bi bilo, če bi uh, glasovanje preložili tako, kot je to zahteval Jakob Delunde. Potem bi imeli več jasnosti. Prosim, da v bodoče uh, več nimamo takšnih glasovanj, ko tik pred glasovanjem dobimo glasovalni seznam in o njem ne moremo več razpravljati. E, slišal sem, da se tudi niso vse skupine udeležile razprav. Tako to ne gre in to je sedaj rezultat takšnih postopkov. Um, sem poslušal gospoda Delundeja, gospod Kramar in tudi to, kar pravi počloka. In tukaj nišče uh, e, ni želel, torej, da priložimo glasovanje. Uh, moramo tukaj veti, kaj želimo. Gospod Delunde, vem, kaj pravite, ja, imate prav, potem sem poslušal tudi mm, poročevalko. In nišče ni želel, da bi glasovanje preložili. Torej, mislim, da glede vsebine, glede forme, da je vse ok, čeprav smo imeli težave. Gospod Vandalen. Hvala predsedujoči. No, mislim, da se lahko z vsega tega nekaj naučimo. In sicer, ko je poročevalka predlagala, da ne bi glasovali o pogajanju, bi morali o tem konkretnem predlogu glasovati. O tem, o mandatu. In to se potem ni zgodilo. Jaz sedaj razumem, kaj ste povedali, razumem in se strinjam. tukaj imamo pač um, različne predpise, ampak na vsak način mislim, da se moramo o tem še pogovoriti um, enkrat v prihodnosti. No, gledajte, tukaj so se stvari zelo hitro zgodile. No, glasovanje je vedno zelo specifično. Kot rečeno, nekateri pridejo sem samo na glasovanje in so zelo hitro odšli. In um, potem jih ne več tukaj. In to je precej specifična težava. Zato res mislim, da lahko počakamo malce in eh, razmislimo. Ne bo nobene škode za nikogar. To ne bo spremenilo politične narave glasovanja in mm, vmes se lahko vsi malce pomirimo in da eh, na koncu ne bo kakšnih večjih problemov. Skratka, sedaj um, mislim, da je glasovanje potekalo ok, uh, normalno in poročevalka povedala svoje mnenje, tudi glede mandata, sedaj si lahko vzame nekaj časa za razmislek. In vidim, gospa Foster, kar želite povedati. Ampak gledajte, kot rečeno, nekateri so odšli iz dvorane in ko teh ljudi ni bilo več, potem so se stvari spremenile. In, um, torej, um, vse to smo vzeli na znanje, zapisali in sedaj predlagam, da gremo naprej. To pa je poročilo. Ajuto skupna pravila za nekatere vrste kombiniranega prevoza blaga med državami članicami. Ehm, gospa Ajuto, vam predam besedo za pet minut. Prosim, da predstavite ehm, svoje poročilo in pa svoj način razmišljanja. Gospa Ajuto, beseda vaša. Hvala lepo, pozdrav kolegice in kolegi. Predlagam, da počakamo, da tisti, ki želijo oditi, odidejo. Torej, tu sledimo delu na področju tega, da se jaz poskušamo upoštevati vsa stališča, tako strani pravnih subjektov v sektorju, kakor tudi nacionalne zahteve in zahteve državljanov. Besedilo svojega prvega predloga sem eh, zaključila in namen je bolje razjasniti in definirati določene vidike in predlagati tudi določene ukrepe za podporo kombiniranemu transportu v Evropi. Prva težava je z definicijo. Hotel sem bolj razlikovati med eh, vozili, ki jih eh, spremlja voznik in tiste, ki jih ne. Prav tako je pomembno, da se opredeli teže in eh, dimenzije. 150 km eh, oziroma 20 odstotkov, kot je tretjino predlaga komisija, mislim, da je tu potrebno opredeliti tudi mm, možnost dostopa do najbližjega RORO terminala. Prav tako je potrebno jasno opredeliti kombinirane transporte, katerih začetek poti je izven EU. Le operacije, kjer je vsi deli poti izpolnjujejo pogoje v EU, lahko stopijo v področje uporabe. Če želimo spodbujati kombinirani transport, imamo na voljo več možnosti, eh, predvsem podpora investicijam. Potem so tu tudi davčne olajšave in pa izjeme za sektor. Investicije so nujne, ko nimamo enake porazdelitve na evropskem ozemlju vseh zahtevanih infrastruktur. Poleg povečanja števila terminalov je pomembno tudi, da izboljšamo dostop do leteh. Zavedam se, da ne more vsega vremena eh, nesti država članica, posameznica, ampak mislim, da je pomembno, da spremljamo določene ukrepe za krepitev infrastrukture, še posebej, če smo mnenja, da s spremembo direktiva Eurovinjeti povečujemo eh, tudi prihodke držav članic ravno za spodbujanje tajnostnih alternativnih eh, transportnih poti. Prav tako bi bilo smiselno razmisliti o možnih poenostavicah, kar zadeva trenutna pravila glede državnih pomoči, še posebej v primerih, ko investicija oziroma ta podpora ne presega 35 odstotkov celotnega zneska. Tu bi lahko uporabili eh, nižje tarife za vozila, ko uporabljajo kombiniran transport in eh, takšne infrastrukture. Drugo je vprašanje kabotaže in eh, pa napotenih delovcev. Kabotaža je vsekakor eh, spodbuda k kombiniranemu transportu, ampak zahteva jasno definicijo, zato da ne bo prihajalo do zlorab pravil in da bi se na ta način izvajale nezakonita kabotaža kar zadeva napotene delavce, vsekakor je pomembno, da se uporabljajo eh, pravila glede socialnih pravic mm, voznikov v cestnem prometu. In na koncu še vprašanje digitalizacije. Upam, da bomo kmalo v situaciji, ko bomo odpravili papirnate dokumente in da bomo na ta način debirokratizirali in pospešili postopke. Na ta način mm, bomo mislim, da lahko zelo pospešili stvari, ampak zato je ključno, da države članice začno uporabljati elektronske dokumente in zato je potrebno izpolniti vse pogoje, ki jih morajo izpolnevati upletene strani, ob spoštovanju in varovanju pravic vseh, ob hkratnem ciljem spodbujanja krepitve in rasti v tem sektorju. Hvala lepa. Hvala, gospa Juto. Zdaj bomo prisluhnili še poročevalcem v senci, gospa Šmit, ELS. Ja, herzlichen Dank. Ähm, ich möchte der Bericht. Hvala. Želela bi čestitati poročevalki za uravnoteženo poročilo. Eh, lahko že napovem predloge sprememb iz naše politične skupine v nekaterih točkah. Gre za velik problem, Poročilo je ambiciozno zato, ker so intermodalne prevozne verige trenutno draže in bolj zapletene kot pa čisti cestni prevozi. Brez eh, koristi iz direktive o kombiniranem eh, prevozu bi stroški multimodalnega prevoza bili približno 15 eh, odstotkov draži kot pa cestni prevoz. Gre namreč za Um, razpoložljivost terminalov, začakanje na terminalih, uh, vse to ovira učinkovitost. Uh, pri nekaterih terminalih obstajajo oska grla, uh, tudi ni infrastrukture, ki bi sploh omogočila prelaganje tovora. Tako, mm, no, tukaj seveda se nekoliko navezujem na Brenner pas, glede na to, da sem Avstrika. Potem problem je tudi v tem, da bi morali legalizirati večjo težo. Torej gre za problem više cene in manjkajoče infrastrukture. Če želimo tukaj doseči naše ambiciozne cilje, bi morali globoko poseči v trg in eh, to seveda predstavlja problem. Na cesti že sedaj eh, vlada velik konkurenčni boj, na železnicah je pa konkurenca še precej skromna. Videli smo, kako absurdno je, da recimo nismo mogli železniško prevažati uh, Eh, tovora čez Francijo, ker nismo imeli dovolj uh, sprevodnikov, ki bi govorili francosko. Ähm, Ampak preden uh, uh, cestni promet uh, preložimo na bolj protekcionistični železniški promet, moramo najprej poskrbeti za to, da bo, da bo železnica postala primerljiva za cestami. Um, za zgled lahko postavim uh, eh, ZDA, tam deluje tako železniški prevoz, kakor tudi cestni prevoz. Mi potrebujemo ugodnejši železniški prevoz, če želimo ostati konkurenčni. Zato podpiramo vse ukrepe, s katerimi bi železniški prevoz postal bolj konkurenčen. Uh, Eh, če bomo samo umetno dražili ceste in s tem spodbujali železniški prevoz, potem to nima smisla. Eh, no, eh, nasplošno pa gre poročilo v pravo smer, bi pa posvarila pred tem, da bomo kar tako, da mislimo, da bomo kar tako odpravili vse probleme za to direktivo dokler bo kombinirani prevoz dražji za končnega uporabnika in bolj zapleten za prevoznika, vse dokler ne bomo imeli prave spremembe oziroma prehoda na intermodalni prevoz. Eurostat nima podatkov o intermodalnem prevozu, digitalizacija, o kateri je govorila poročevalka, mora napredovati, poleg tega pa potrebujemo enakomerno izvajanje v celotni Evropski uniji. To so vsaj manjši elementi, ki bi nekoliko prispevali k večji privlačnosti kombiniranega prevoza. In v tem smislu tudi podpiramo predloge. Poročevalke, hvala. Merci, madame Schmidt. Hvala, gospa Schmidt. Sedaj pa SND, gospa De Monte. Prosim. Grazie, presidente. Eh, hvala, predsedujoči. Innanzitutto un ringraziamento alla relatrice. Grazie Presidente, innanzitutto desidero ringraziare. Hvala predsednik, predvsem hvala kolegici Danieli Ajuto za njeno delo v tako zelo pomembnem sektorju, kot je sektor kombiniranega transporta. Naš namen je izboljšati učinkovitost in eh, tudi dati spodbudo v smeri resnično intermodalnega transporta. Pomembno je, da izboljšamo logistiko, da eh, sprostimo eh, ceste težkega prometa in da tudi zmanjšamo stopnje emisij. Prav tako je onesnaževanje s hrupom pomemben element in znižanje števila nesreč. Pomemben element tega predloga je tudi razširitev področja uporabe na nacionalni eh, transport. Eh, in tu je potrebno okrepiti kombiniran prevoz, kombiniran transport in mislim, da je tu pomembno, da se spremeni naslov direktive in da opredelimo tudi uporabo tega sistema znotraj držav članic. In da v to vključimo tudi tretje države. potem eh, omejitev 150 km oziroma 20 odstotkov poti. Eh, mislim, da je to nek način eh, tudi za interpretiranje zadev na različen način. Mislim, da ne potrebujemo nikakršne zmede, ko gre za cestni promet. To bi bilo morda bolje, če bi uvedli jasnejše kriterije, bolj opredeljene kriterije in da to omejitev morda dvignemo na 20, 250 uh, km, ampak uh, na to potem uh, definiramo kot absolut. Potem glede prenosa podatkov v zvezi z kombiniranim transportom, podatki, ki jih je potrebno uh, posredovati, ti morajo biti interoperabilni. Menim tudi, da je potrebno upoštevati tudi dejanske zahteve in eh, potrebe držav članic. Hvala lepa. Merci, Hvala lepa. Sedaj pa gospod Zlatovski za IKR. E Beseda vaša. Čeo bi v imenju naše grupi počinkov. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Rad bi se zahvalil poročevalki za pripravo tega poročila in v številnih elementih je to zelo dober odziv na predlog komisije. Popolnoma se strinjamo s tezo, da bo kombiniran transport lahko deležen stalnega razvoja, če bomo jasno opredelili definicije najpomembnejših eh, terminov in izjem, če bomo investirali v ustrezno infrastrukturo in če bomo tudi digitalizirali kontrolne procese. Eh, vendarle pa me skrbi, da imamo tu zelo daljnosežne zahteve na socialnem področju in to lahko predstavlja eh, resno oviro za razvoj kombiniranega transporta mednarodne cesti promet ostaja še naprej pomemben del kombiniranega transporta. Delegiranje v cestnem prometu je nekaj, kar skriva ogromno administracije, eh, zapletov in dodatnih stroškov in to ni, mislim, da pravi model evropskega modela, eh, evropskega eh, izvajanja storitev. Zato menimo, da je, kar zadeva upoštevanje cestnih odsekov v kombiniranem eh, transportu in eh, uporaba napotenih delavcev v skladu z direktivo 2014-67 in drugimi, nespremljivo v obliki, kot to predlaga eh, poročevalko. Upam, da bo v razpravi med političnimi skupinami možno najti manj restriktivne rešitve in bolj prijazne rešitve za transportna podjetja. Hvala lepa. Merci, monsieur Zotovski. Hvala lepa, gospod Zlotovski. Gospa Bilbao, Ade. Yes, muchas gracias. Lepo pozdravljeni, hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej se želim zahvaliti poročevalki za dobro delo. Strinjamo se s tem, da je treba izboljšati definicije in možne izjeme oziroma določbe v zvezi s tem. Uh, vsake države članice namreč v tem trenutku obstaja različno tolmačenje o tem, kaj je kombinirani prevoz. To bi bilo treba najprej razjasniti. Strinjamo s tem, da je treba okrepiti digitalizacijo tega sistema, Pri tem je treba upoštevati eh, elektronske mehanizme, zato da bi eh, zmanjšali administrativna bremena, da bi poenostavili postopke in da bi poskrbeli za večjo preglednost eh, sektorja kombiniranega prevoza. Strinjamo se s tem, da je treba izboljšati dostop, okrepiti naložbe. Prav tako pa bi morali imeti nekaj več uh, informacij o infrastrukturi iz nekaterih eh, držav, držav prihajajo poročila o tem, da so nekatere zasebne naložbe sporne, kaj ti marsikje se gradijo usporedne infrastrukture um, in ene financirajo zasebne naložbe, druge pa eh, javne. Kar se tiče kabotaže in pa napotenih voznikov, tukaj moramo biti pozorni tudi na svežen o cestnem prometu, o katerem pravkar razpravljamo paziti moramo na to, kako bomo eh, uskladili definicijo kabotaže in pa eh, napotenih delavcev v teh dveh eh, predlogih. Potem upoštevati moramo tudi vse napredke v tem sektorju. Prav tako pa se strinjam s tem, da bi države članice morale uh, dati na voljo več podatkov. Nimamo dovolj statistike, nimamo dovolj uh, informacij o tem, kakšen napredek je bil dosežen na področju kombiniranega prevoza v zadnjih letih. To bi morali bolje nadzorovati. Potem, kar se tiče spodbud za uporabo kombiniranega prevoza. Tudi tukaj moramo biti previdni. Najprej moramo poskrbeti za jasne definicije in pa še enkrat eh, se zauzemam za to, da smo koherentni pri kombiniranem prevozu in pa ukrepih, ki so že bili sprejeti v okviru strateških projektov, ki, so, eh, ki se izvajajo v nekaterih državah članicah. Treba je poskrbeti za doslednost med uh, izvajanjem in spoštovanjem rokov, recimo na področju TNT, tukaj nekatere države članice ne napredujejo tako, kot je bilo dogovorjeno. Kombinirani prevoz zato ne bo dovolj dobro deloval, ne bo dovolj razvit, če ne bomo še enkrat zahtevali doslednosti z drugimi projekti, kot je recimo TNT. Eh, no, eh, tudi naša skupina bo vložila nekaj predlogov sprememb. Skušali bomo izboljšati to poročilo, ga dopolniti in pripričana sem, da lahko računamo na dobro upravljeno delo. Gospe Ajuto. Eh. Hvala, gospa Pipa, gospod Dalunde, zelenje. Hvala, hvala poročevalki Ajuto za dober osnutek, ki vsebuje številne pozitivne elemente. Bi pa želeli nekaj več eh, pojasnil v zvezi z eh, zračno razdaljo na cestah in pa v zvezi z fleksibilnostjo, ko gre za sam nadzor. Prav tako se ne strinjamo z izjemo kabotaže. To eh, spodkopava pravila o kabotaži. Eh, tretjič, treba je obdržati glavno, glavni namen te direktive. Gre za umik prevoza iz ceste. Prav tako si želimo, da bi v besedilo bolje vključili možnost prevoza po vodnih poteh. Mikrofon, prosim. No, Ja, danke schön. Ähm, das Ziel dieser Hvala. Govorili smo že o tem, da je namen te direktive prenos eh, prevoza tovora iz cest na bolj vzdržne oblike prevoza. Ampak eh, na podlagi tega besedila ni jasno, kakšne so sedaj spodbude za kombinirani prevoz. Prav tako prihaja do liberalizacije cestnega prevoza, cesta postaja samo še bolj privlačna in to ni prav. Uložili bomo nekaj predlogov sprememb. Govorili smo že o teh 20 odstotkih eh, zračne razdalje, celotne kombinirane prevozne poti. Ehm, potem treba je paziti tudi na eh, plače in pa socialne pravice napotenih delavcev. Te so že vključene v nekatere druge svežnje. Eh, skratka, paziti moramo na to, da bodo pravila o napotitvi delavcev in pa kabotiži, eh, kabotaži eh, polno vključena v to direktivo in da tukaj ne bo nobenih izjem. Hvala lepa, zdaj bom prosil komisijo za njihov pristojek k razpravi. Gospod Santamato je tu. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, da lahko podam svoje pripombe o poročilu. Poročilo komisija pozdravlja. Velika večina predlogov sprememb, ki jih je predlagala poročevalka, prispevajo k krepitvi določb in pa uh, k nekaj dodatnim razjasnitvam predloga komisije. Naš namen je spodbujati uporabo kombiniranega prevoza. Države članice želimo spodbuditi k temu, naj okrepijo svojo podporo kombiniranemu prevozu. Eh, prav tako želimo, da bi države članice poenostavile pravila in pa se izognile možnim zlorabam. V tem smislu pozdravljamo tiste predloge sprememb, ki skrbijo za jasne definicije in ki predlagajo um, možnost uporabe cestnega terminala, če ni uh, na razpolago noben bližnji železniški terminal. Uh, tukaj moramo ostati nekoliko fleksibilni, kajti če bi bili tukaj preveč eh, strogi, bi mm, samo povzročili to, da bi se tovornjaki spet umaknili na ceste na mesto, da bi okrepili prehod na železniški prevoz. Potem strinjamo s tem, da je treba okrepiti digitalizacijo, na ta način bi zmanjšali možnost zlorab, lahko bi zagotovili, da je nek prevoz dejansko kombinirani prevoz in da se tukaj ne izkorišča obstoječih vrzeli. In na nazadnje pozdravljamo predlog dodatnih obveznosti poročanja za države članice. To mora postati zavezujoče. Države članice je treba spodbuditi k temu naj bolj aktivno podpirajo kombinirani prevoz. V predlogih sprememb so se znašli tudi nekateri predlogi, ki niso bili del predloga komisije, recimo um, opozorila v zvezi z nedovoljeno državno pomočjo, v zvezi z napotitvijo delavcev in tako naprej. E, no, e, kar se tiče kombiniranega prevoza, pa mislimo, da, morajo, da mora ostati neka simetrija med e, mednarodnimi pravili, Eh, glede kombiniranega prevoza in pa mednarodnimi pravili glede cestnega prevoza. Ti dve uh, operaciji uh, sta namreč v neposredni konkurenci. Hvala lepa za vaš predlog in za predloge sprememb. Hvala lepa, gospa Juto. Beseda je vaša. Ja, hvala kolegom za to, kar so dejali glede dela, ki smo ga upravili do te točke. Glede nekaterih eh, težav, ki smo jih tu izpostavili. Ne gre to, da bo ekspos kontrola mikrofon za govornico, lepo prosim. Oh, scusate. Non avete sentito nulla, immagino. Dobro, verjetno niste prav veliko slišali, zato mm, začenjam še enkrat. Torej, kar zadeva ex post kontrolo, ne gre za to, da bi tu karkoli dodajali, ampak ugotavljamo, da nekateri, nekateri dokumente brez težav lahko pripravimo po opravljenem transportu, ker je to pač bolj praktično in na ta način skušamo olajšati upravno breme, ki ga prinaša sama odločitev za kombiniran transport. Kar zadeva zdaj za strahove, da bo tu prišlo do popolne liberalizacije cestnega prometa. No, mi skušamo, kolikor se le da, spraviti blago na tire in eh, zato želimo le zadnji del poti opraviti po cesti. Na ta način želimo spodbuditi eh, uporabo teh eh, poti. Če pa ne bomo uporabljali, če se danes ne uporablja komedijnega transporta, eh, danes potuje blago izključno po cesti, zato ker je to bistveno bolj udobno in enostavno. Sveda obstajajo določene skrbi, ampak pomembno je, da se podjetja odločajo za to modaliteto. Sicer pa ja, bomo preučili vse amandmaje in bomo skupaj poskušali najti besedilo, ki bo kar se da spodbujalo to novo, ta nov način transporta in da bo ta dobil spodbudo, ki si jo zasluži. Hvala lepa, gospod Juto rok za vložitev amandmajev je 16. maj 2018, ne vem, katera ura, morda vi veste. Opovdne, torej 16. maj 2018, opovdne je rok za amandmaje, glasovanje v odboru pa bo na našem zasedanju 10. julija. Tako, zdaj pa smo prišli ravno pravi čas do naslednje točke na dnevnem redu in sicer poročilo o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu, gre za prenovitev uredbe in kar takoj dajem besedo poročevalcu, gospodu Liberatskemu, ki sem ga nekje videl v dvorani. A, tu je. Bogoslav, beseda je tvoja. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kratek bom. Ja, ste se videli, da ima ta predlog samo 190 uh, eh, strani, več kot 600 predlogov sprememb smo dobili. Um, Sporne točke so bile obravnavane na sestankih za proževalci v Senci in deležniki. Imeli smo 20 različnih uh, srečanj in uh, delovnih kosil. Potekala so številna posvetovanja in sestanki poročevalcev v senci. Ugotavljam naslednje. Predlog te uredbe je zelo viden, izpostavljen. Govorimo o milijonih ljudi, ki jih vsak, ki, jih bo, ki se jih bo uredba neposredno tikala. Treba je poskrbeti za uravnotežen pristop, treba je zagotoviti kakovazne storitve in uravnotežiti dožnosti in odgovornosti ponudnikov storitev. Istočasno pa moramo ponudnikom eh, še vedno omogočati, da ponujajo svoje storitve. To pomeni, da moramo predlagati ukrepe in pravila, ki bodo železniškim operaterjem dovoljevala, da bodo še naprej učinkovito delali. Eh, istočasno pa je treba zaščititi potnike. Ljudje želijo biti zaščiteni, naš namen je zaščititi ljudi, zaščititi potnike. Seveda pa ob tem ne želimo škoditi operaterjem. Eh, tukaj gre za tri strani. Torej, gre za tiste, ki prevažajo potnike, tisti, ki ponujajo storitve v zvezi z infrastrukturo, predvsem gre recimo za železniške postaje in pa gre za tiste, ki konsolidirajo trg. Um, se pravi, gre za enote, ki prodajajo vstopnice. Potem invalidni ljudje. Tudi v zvezi s tem obstajajo številni eh, problemi, ki jih ta dosje sedaj obravnava. Uh, Zahvaljujem se za sodelovanje vsem udeleženim stranem, poročevalcem v senci. Zahvaljujem se vsem članom odbora, ki so prispevali k mojemu predlogu in veselim se dobrega, učinkovitega sodelovanja pri pripravljanju kompromisov. Torej, sam si želim, da bi imeli uravnoteženo uredbo, ki bi omogočila večji tržni delež železniških potnikov. Eh, ljudje moramo spodbuditi k temu, da se odločajo za železnice in eh, železniškom, železniškim ponudnikom moramo omogočiti, da ponudijo bolj privlačne storitve. Hvala, Bogoslav. Zdaj bomo prisluhnili poročevalcem v esenci posameznih eh, potnih skupin na predeljeno muzeje iz eh, vrste LS. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa za eh, tudi to zelo hvale vredno predstavitev. Skratka, hvala s poročevalcem, poročevalcem v esenci za mm, delo pri muzeju prenoviti te uredbe. Več kot 600 mandmajev je bilo vloženih, to je več kot eh, pri celotnem svežnju mobilnosti. Francoski potniki občutijo posterice stavke našega nacionalnega prevoznika. Pomembno pa je, da se potniki zavedajo svojih pravic, ko potujejo eh, za železnico. Mislim, da bodo vsi ti amantmaji vsekakor prispevali k iskanju smiselne kompromisne rešitve za vse naše eh, potnike. Štiri eh, ključno vprašanje smo zajeli v naših amantmajih, protoko z veseljem ugotavljam zelo ambicioz pristop na katerih amantmajev, še posebej kar zadeva bistveno ukrepitev dostopnosti eh, želenjškega mrešja za invalidne osebe in osebe z gibalnimi ovirmi. Kar zadeva amantmaje, večina amantmajev zahteva izvajanje uredbe v celoti, brez eh, izjem od leta 2019. Velik del zahteva tudi razširitev področja uporabe uredbe na regionalne eh, železnice, kar me veseli, kajti to je ključnega pomena, saj bi sicer izpustili iz področja uporabe več kot 80% mm, potnikov in to je dobra novica. Kot drugo, izboljšanje eh, dostopnosti eh, več kot 80 milijonov invalidnih oseb v Evropi. Mm, in to je vsekakor zelo pomembno in to pozdravljam eh, za vidika vseh prečnih skupin. Potem tudi predhodna najava pomoči, kar imamo že v Belgiji, na Danskem in drugod, da se lahko pomaga tistim, ki najbolj potrebujejo javni prevoz. tu je potrebno upoštevati frekventnost eh, linij in eh, postaj. In vsekakor to ne preprečuje, da bi imeli eh, operaterji bistveno bolj ambiciozne načrte, kar zadeva dostopnost vlakov in postaj. Potem vprašanje nadomestila za zamudo ali odpoved. Tu je prak 30 minut in v vseh primerih se strinjamo za diagnozo. Ena ura zamude je 25 odstotkov cene. Vozovnice za pot, ki traja manjka dve uri. To je po eni strani predolgo, po drugi strani premalo. Zato menimo, da je potrebno na 30 minut skrajšati eh, ta prak, to bo jasen signal izvajalcem storitev in predvsem tudi potnikom. To je ključnega pomena, da naredimo konec politiki zamud. In še četrti vidik, enotna vozovnica, to je vsekakor ena od prioritet v naši razpravi. In menim, da moramo poiskati kompromis med eh, tistimi, ki predlagajo, da to postane obvezno vnaprej in tisti, ki se o tem sploh, tistimi, ki se o tem sploh nočejo pogovarjati. Pripričan sem, da nam bo uspelo povrniti zaupanje v uporabo eh, vlakov, če bodo vsi udeleženi prevzeli odgovornost. Če bo enotna vozovnica postala vse bolj samodejna. Ne smemo s tem kakorkoli ovirati izvajalcev storitev. Zato predlagam, da uvedemo načelo odgovornosti. Tista entiteta, tisti subjekt, ki proda uh, vozovnico, mora poskrbeti za to, da je povezovalni čas eh, razumen. Sicer se lahko na prodajalca vozovice obrne uh, potnik za nadomestilo. Tako, To so naše ključne smernice, ko se bomo pogovarjali o amantmajih. E, mislim, da gre tu za pomembno sporočilo potnikom in e, tudi svetu. In še enkrat hvala komisiji, pa tudi poročevalcu in poročevalcu v esenci za odlično delo, ki ga upravljajo na tem doseju. Hvala lepa, gospod Mozolje. Gospod Paremba v imenu EKR, izvolite. Hvala lepa gospod predsedujoči. Predvsem hvala lepa gospodu poročevalcu za zelo uravnotežen, za zelo racionalen pristop pri tem poročilu, kar zadeva problematiko in prečakovanja potnikov brez eh, kakšnih nepotrebnih, dramatičnih obremenitev za železniški sektor. Imam sicer nekaj pripomb, ki bi jih eh, rad delil z vami in sporočevalcem in eh, računam na to, da bo to na takšen ali drugačen način našlo svojo pot v kompromisne rešitve, ki jih bo pripravil poročevalec. Predvsem me zelo veseli, da tu ohranjamo oprostitev nacionalnih eh, prevozov do leta 2024, ta predlog komisije, da bi to premestili na 2020, to je nerealno in absolutno neizvedljivo. Dobro je tudi, tudi to, da v, poročeva, v poročilu pardon, poročevalec zajema tudi klauzulo o višji sili, ampak tu menim, da bi bilo potrebno to razširiti, ne le kar zadeva naravne nesreče in eh, probleme povezane s tovrstnimi dogodki, ampak mislim, da je potrebno definicijo razširiti tudi na uh, stavke, na odgovornost eh, tretjih oseb, nesreče na tirih in podobno, kajti to so zadeve, ki jih je potrebno upoštevati, kajti omejevanje više sile zgolj na naravne katastrofe je po mojem mnenju nekoliko preosko gledanje. Kar zadeva enotno vozovnico, ja, to je mm, absolutno nekaj, kar je velja podpirati in promovirati, ampak prepričan sem, da moramo bolj natančno opredeliti temeljni mehanizem, ki zadeva enotno eh, vozovnico in ki zadeva tudi nosilce odgovornosti. Zakaj? Zato, ker kot je zadeva zapisana sedaj, pomeni, da vozovnice, ki jih potnik kupi ločeno, tudi obravnavane kot eh, enotna vozovnica in lahko predstavljajo osnovo za očkodnino. Mislim, da bi to bilo potrebno natančneje opredeliti. Potem, kar zadeva invalidne osebe, zelo se zahvaljujem poročevalcu, da je vključil tudi to tematiko v poročilo. In a, eh, tu imam samo eno pripombo in sicer. Kar zadeva takojšno uporabo teh predpisov, to seveda je nekoliko nerealno, kajti prilagoditev operaterjev bo zahtevala svoj čas. Toliko z moje strani, še enkrat eh, iskrena hvala poročevalcu za odlično pravno delo, skupina IKR, lahko povem, da je naklonjena temu predlogu, ampak eh, pripombe, ki sem jih tu predstavil, bi bilo tudi zelo dobro, če jih lahko zajamemo v kompromisne rešitve. Hvala lepa. Hvala, gospod Paremba. V imenu skupine Alde, Matjo. Izvolite. All the shadow, Jens Rode, could not be here. Hvala. Našega prečevalca v senci in sarodeja danes ni tukaj, zato bi želel predati nekaj ključnih sporočil eh, v njegovem imenu. Veseli se kompromisnih predlogov sprememb, eh, upa, da bodo upoštevane tudi želje skupine ALDE. ALDE meni, da če se ne bomo osredotočili na potnike pri reviziji te zakonodaje, potem preprosto nima smisla, da to imenujemo uredba o pravicah potnikov. Kakor sem povedal že na prejšnji seji Eh, odbora Tran menimo, da je poročevalec tukaj naredil korak nazaj. Eh, morali bi okrepiti to, kar je že predlagala komisija, zlasti, ko gre za tri točke. Najprej eh, gre za skupne vozovnice, skupne vozovnice morajo, oziroma enotne vozovnice morajo postati realnost. Tudi, če imajo potniki ločene vozovnice, mora ta biti smatrana kot enotna vozovnica. Potem očkodnine. Eh, tukaj bi morali odražati potrebo eh, po eh, tem, da znižamo nezadovoljstvo potnikov, zato bo sektor postal tudi bolj privlačen. In pa tretja točka, izjeme pri izvajanju uredbe. Izjeme ne smejo biti pravila. Odkrito povedano, v imenu Jensa. Jens meni, da je da bi bilo težko sprijeti, če ta uredba ne bi uh, veljala za javne storitve. Uh, železniška podjetja tako ali tako že dobivajo veliko državnih subvencij. Uh, potem zauzemamo se za, tudi za standardizirani obrazec za pritožbe, predvsem, če potniki potujejo zunaj svojih nacionalnih držav. Uh, bolje bi bilo, če bi torej imeli nek nek evropski obrazec. Potniki bi morali imeti možnost uporabiti takšen obrazec, ne pa da upoštevajo tiste, ki jih ponujajo eh, železniški operateri in pa tako naprej. Hvala lepa, Jens se veseli nadaljnega dela in sodelovanja z prčevalci in prčevalci v senci. Merci, monsieur Mitterbourg. Euh, Hvala, gospod Samintl, van Miltenberg, gospod uh, eh, Mikael Kramer v imenu zelenih. Izvolite. Um- Tudi jaz se zahvaljujem poročevalcu in pa poročevalcem v senci za dobro sodelovanje. V številnih točkah se naša stališča skladajo. No, uh, nekje pa se naša stališča tudi razhajajo. To je normalno. Gre za pravice potnikov, zato moramo dati povdarek na potnike, ne pa na železniška podjetja. In ne glede na to, kakšni so stroški eh, odškodnin, če je železnica točna, potem eh, ni treba izplačevati odškodnin. Ampak medtem se je sedaj zgodilo, da železnica ne pošlje nadomestnega vlaka, potem se zamude kopičijo eh, in tako naprej. Ali pa zaprejo stranske železnice ehm, ali pa se te sploh ne izgradi in potem seveda prihaja do velikih stroškov, do velikih zamud. Železnice bi morale razmisliti bolj dolgoročno, ne pa samo iz danes na jutri. Višja sila, to je seveda pomembna tema. Vemo, kako je s tem v, eh, v letalskem prometu. Za nekatere letalske družbe je vsak dogodek eh, višja sila. In obstajajo raziskave, ki. Uh, kažejo na to, da višja sila dejansko predstavlja minimalni delež pri razlogih za zamude. Zakaj ne bi potem železniška podjetja za to plačala? Um, do sedaj smo dobro shajali s tem, da nismo imeli više sile pri železnicah, tako da mislim, da ni treba, da se to spremeni. Potem, druga točka, enotne vozovnice. To je zelo pomembno. Uh, Eh, UBB in pa Nemška, nemško podjetje že uporabljajo enotno vozovnico. Eh, če pride do zamude, če potnik zamudi povezavo, potem lahko gre na naslednji vlak, ne glede na to, ali gre za avstrijske ali za nemške železnice. Ampak sedaj bi naj dobili eh, novo določbo na evropski ravni, kjer bi za takšne primere veljala samo enotna vozovnica. Eh, meni je vseeno, koliko vozovnic eh, sestavlja eno vozovnico. Eh, poskrbeti bi morali za to, da lahko potniki preprosto v primeru zamude uporabijo naslednji vlak. Potem še moja najljubša tema gre za prevoz koles. Medtem je to možno posod po Avstriji, v Nemčiji, pa pri določenih ponudnikih. Flixbus je v Nemčiji sedaj prevzel 12 eh, odstotkov eh, potnikov, zato ker je bolj poceni, pa tudi zato, ker ta avtobusni prevoz ponuja tudi prevoz koles. Železnica je torej izgubila 85 tisoč potnikov, zato ker ne ponujajo prevozov ž, ž, koles. In uh, potem uh, si je pravzaprav železnica za to sama kriva. Uh, tudi jaz moram včasih na Flixbus, zato ker na vlak ne morem vzeti svojega kolesa. Potem na švedskem. Uh, Prav tako slišimo podobne pritožbe. Tako da v tem smislu moramo razmišljati, kolesarski turizem z 20 odstotno letno rastjo namreč v zadnjih letih cveti in temu se moramo prilagoditi. Prav tako ne razumem, zakaj morajo invalidni potniki 24 eh, ur prej napovedati svojo vožnjo, zato da se lahko železnice temu prilagodijo. Invalidnim potnikom bi morali omogočiti, da potujejo prav tako kot vsi ostali potniki. Eh, na nizozemskem in v Belgiji je že možno, da to napovejo eno uro prej in to bi moralo biti eh, možno povsod po Evropi. Pravila bi morala imeti čezmejno razsežnost. Uh, ponekod je tako, da lahko invalidna oseba uh, uh, sicer stopil na vlak v neki državi, ampak potem o prehodu meje nastajajo problemi. Potem bral sem uh, članek, da so v primeru železnice čezmejne povezave nemogoče. Uh, ne zato, ker ne bi mogli priti iz ene postaje na drugo, ampak zato, ker železnički prevozniki ponujajo prevoz samo do meje. Uh, Skratka, tudi tukaj bi morali imeti evropska pravila, morali bi evropsko razmišljati, treba je omogočiti prevoz vsaj do naslednje železniške postaje. In strinjam se s tem, da je treba tudi poskrbeti za vse evropski obrazac, za pritožbe, Eh, skratka, osredotočiti se moramo na potnike. Brez potnikov bodo železnice posod po Evropi potonile in tega seveda nihče ne želi. Hvala lepa, gospod uh, Kramer, sedaj pa gospa Gonzales Penjas. Hvala. Tukaj treba razpravljati o pravicah in uh, eh, dožnostih potnikov. Če želimo uh, Eh, okrepiti železniški prevoz eh, z vidika recimo varnosti javnega zdravja in pa okolja, bi bilo to pozitivno, potem se moramo proaktivno osredotočiti na potnika, prilagoditi se moramo potrebam potnikov in eh, moramo se pripraviti tudi na potrebe, ki bi se lahko pojavile v prihodnosti. Moja skupina je ložila nekaj predlogov sprememb, predlagali smo, da bi dali potniku na razpolago vse potrebne informacije v vsakem trenutku potovanja, potem treba je omogočiti tudi prevoz koles za vse potnike. Eh, prav tako je treba v primeru odpovedi storitev predvideti očkodnine uh, eh, očkodnine morajo potniki, torej potniki morajo imeti možnost zahteve po očkodnini vlagati tudi na spletu. Eh, urnike je treba prilagoditi urnikom delavcev in študentov. Uh, Eh, zlasti v primeru železnic, ki povezujejo tudi mesta in podeželski prostor. Eh, potem treba je odpraviti nepotrebne zamude, treba je zagotoviti osebno asistenco na vseh eh, postajah in treba je zagotoviti prevoz po dostopnih cenah. Um, Prav tako je treba zagotoviti dostop do železniških storitev ranljivim osebam. 80 eh, milijonov invalidnih oseb živi v Evropski uniji in eh, treba jim je zagotoviti mobilnost. Um, za milijone potnikov je javni prevoz edina možnost. Uh, Eh, tudi za invalidne osebe in oni morajo še vedno eh, napovedati eh, svoj prevoz. Mm, treba je zagotoviti dostop do vlakov, dostop do železniških povezav, treba izboljšati tabele za signalizacijo, za informacijami in tako naprej. Prav tako je treba odgovorne poučiti o eh, informativnih in pa o fizičnih ovirah za invalidne osebe. Eh, smo proti temu, da bi morali invalidne osebe 48 ur napovedati, prej napovedati, da želijo uporabiti železniški prevoz. Ena ura prej bi moralo biti dovolj. Um, V tem smislu bomo uložili nekaj eh, predlogov sprememb in pričakujemo tudi podporo drugih političnih skupin. Hvala lepa. Hvala. Torej smo končali s pričevalci v osnici. Torej, kdo je še žele besedo? Nekaj uh, vas žele besedo. Uh, prosim, da govorite po dve minuti. Gospod Rvedelov. Hvala. Kot sem že povedala v preteklosti, ehm, sedaj naši državljani res nastrpno pričakujo mnenje parlamenta glede tega dosjeja, sedaj je to režim odpreti konkurenci v številnih državah in tukaj lahko pokažemo, da Evropska unija ne zagovarja samo liberalizacije trgov, ampak tudi zagovarjamo pravice potnikov. Tukaj imamo veliko različnih predlogov spremenb in mislim, da bomo lahko ukrepili to besedilo komisije, tako da bomo izboljšali pravice potnikov. No, več poslancev je vložilo predloge, torej, da bi odpravili eh, regionalne eh, in pa primestne in eh, mestne vlake z tega področja. Torej, to nekako razumem, ampak mislim pa, da bi morali vključiti na vsak način regionalne prevoze, če že ne mestnih. Torej, kako sicer reči, da bomo um, vključili te storitve uredbo in potem bi v bistvu um, iste um, stvari izključili iz pravic potnikov. Mislim, da če govorimo o liberalizaciji in pa pravicah potnikov, da mora biti vse med seboj dosledno. Potem več vas je govorilo o tej višji sili, tudi gospod Kramar. Ja, seveda potrebujemo pravo rešitev, tako da bomo poštevali specifične količine, kot naprimer um, pri drugih tipih prevoza. Ja, ampak vseeno, sedaj mislim, da ne moremo ohraniti zelo strož, stroge opredelitve više sile. Um, poleg tega naj omenim še to, kar eh, pravi počal za senci, torej ta pravica do povezave. To je zelo pomembna pravica, zato če želimo, da um, se ne bo do zmanjšale pravice potnikov, sploh ko pride do zamud vlakov pri um, poteh samo v eno smer. Hvala, gospod Anderson. Um, hvala in hvala prčevalcu, da je povedal, da je to zelo um, prepoznaven dosje v javnosti in kot je povedal gospod Van Mitterborg. Sedaj moramo res zaščititi potnike z našim predlogem in pa s končnim rezultatom. Če tega ne bomo storili, potem ne bo tega mogoče zagovarjati v javnosti. Glede, ta politika za Eh, transportmen, zelo zanima in z veseljem sem članica tega odbora, ampak včasih se zgodi, kot veste, da ta odbor ni vedno ravno naklonen pravicam potrošnikov. Včasih smo preveč konzervativni pri teh zadevah, glede pravic potrošnikov. Zato res je prav, da smo tukaj bolj progresivni, bolj napredni. In rad, da bi se zahvalila drugim skupinam za odlično sodelovanje pri vseh teh predlogih. 106 eh, predlogov sem vložila skupaj z drugimi kolegi iz SND in tudi druge skupine so, vsaj nekateri kolegi, podprli te predloge. Prav tako bi se zahvala sekretarjatu za trdo delo. To tukaj je prenova in to vnaša še dodatno kompleksnost pri tem dosjeju. Bi pa še par stvari podarila. To, kar je gospod eh, Mozelije povedal glede izjem, je zelo relevantno. Ja, sedaj, tukaj pravi komisija, je dokazalo, da so države zlorabljale odstopanja, zato sedaj moramo obrati širši pristop in moramo ustrezno spremeniti to uredbo. Prav tako bi tudi podprla uh, lobisti, ki se ukvarjajo z invalidnostjo um, na tem področju, sploh na železnicah. Torej, invalidnost je treba obravnavati na ustrezen način, tega ne smemo kar ignorirati. Sploh na večjih postajah, pa tudi na nekaterih manjših postajah, lahko sedaj uh, eh, ljudi pridatjajo na postajo in se z lahkoto krcajo in treba je to ustrezno mogočiti povsod. Pa še nekaj, moramo okrepiti cilje te uredbe na pravi način, kajti tukaj moramo povečati zaupanje potnikov v železniški prevoz. In eh, tega se vsi želimo v tem odboru potem še zamojene povezave. Um, te celostne vozovnice so zelo pomembne, torej vozovnice do končne destinacije, ampak kar je pa še bolj pomembno, je pa to, da um, če nekdo zamudi vlak, da potem lahko na drugi način pride domov. In tukaj ne gre za nek prostovoljen fakultativen pristop. Trenutno številna železniška podjetja ubira ta fakultativen pristop, reče, vse vam bomo pomagali, ampak ni pa to kot obvezna pravica. Če se kaj izjavi, potem je težko to zagotoviti. In naj omenim. Um, tukaj predlog eh, Kristin 355 um, glede teh zamujenih povezav. Tukaj moramo nekaj narediti. Potem se tudi strinjam z drugimi pripombami Kristin. Potem višja sila. Uh, vem, kaj želi IKR, ampak vendarle moramo razmisliti o tem, kaj storiti, kaj ti višja sila na drugih področjih je vzbudila veliko pravnih sporov. Ja, seveda lahko kdo reče, ja, Eh, bomo rekli, ok, če bomo imeli stavke, potem se lahko o tem ponovno razmisli. Sam bila proti temu politično, ampak tudi um, sicer, gledajte, Evropsko sodišče je prejšnji teden obravnavalo uh, zadevo stavk v letalskem sektorju in pa višjo silo in sodišče dejalo, Menedžeri vedo, da se bo to zgodilo, če so stvari zakonite ali pa ne. Menedžeri, torej uprava, se mora tega lotiti v kontekstu normalnih poslovnih odnosov. Ne želimo, da bo potem, ne vem, ta uredba na sodiščih ali pa na Evropskem sodišču na 70 letih. Res moramo razmisliti o tem problemu više sile. Kajti, mislim, da je to res nujno. Ocena učinka, komisije pokazala, da tudi, če bi to sedaj storili, da to ne bi zelo koristilo podjetjem. Zelo previdni bi tukaj morali biti. Pa še nekaj, na splošno mislim, da želimo stvari posodobiti, to, kar pravijo zeleni in pa druge. Torej, da ljudje sedaj več kolesarijo, to je zelo pomembno. Potem priloge k tej uredbi so o, eh, zelo zastarele. Morda se ne strinjamo o podrobnostih, ampak gledajte, ne vem, potrebuješ informacijo o tem, ali imaš eh, brežično povezavo na vlaku ali ne. Um, torej, lahko informacija reče, da ni še brežične povezave, ampak mora pa biti ta informacija tam, nekje na voljo. Te stvari so preveč zastarele zaenkrat. Pa še nekaj, kar je pa tudi precej pomembno, uveljavljanje predpisov v praksi. Tukaj 28, 29, um, 32, 33, 35. O, um, teh členih je veliko uloženih predlogov spomenb. Problem je v tem, da pogosto ljudje želijo uveljaviti svoje pravice, pa se to ni um, omogočilo. Včasih v nekaterih državah ja, ampak marsikaj pa tudi ne. In uh, se prečujem, ker sem bila tako dolga, ampak res mislim, da je to zelo pomembno dosje. Hvala. Herr Vorsitzender, ja, ich werde mich vielleicht ein wenig kürzer halten, weil. Ja bom nekoliko krajša, ker je bilo veliko že povedanega. Ta prenovitev uredbe je zelo pomembna, veliko starih izhodišče, ki jih je treba posodobiti. Vsak izmed nas je že bil potnik in eh, vemo, da so še določene pomakljivosti in predvsem je treba imeti v mislih eh, potnike in ne krpitev njihovih eh, prvic. Prav tako bi rada na temo višja sila povedala tudi nekaj. Ne more biti tako, da so potniki tisti, ki nosijo eh, celotno tveganje, upravljavci pa ne. Kot eh, je dejal Lucy, kot je dejal eh, gospod Kramer, mislim, da je treba ukrepiti eh, pravice potnikov, če ne prihaja do nejasnosti dosebih območij. In to vse kakor je eno težav, ki jo bo treba rešiti. Kar zadeva eh, mobilno. Eh, odnosno ovirane potnike. Tu imamo prihodna obdobja. Ja, pomembno je, da čas najave skrajšamo, kolikor se le da. Predvsem na največjih železniških postajah mora to teči brez predhodne najave, da torej lahko tudi v takšnem primeru mobilno oviran eh, potnik normalno potuje. Seveda je to odvisno od infrastrukture, ampak se to ne bi danes smelo več biti problem. Nasplošno pa je pomembno, da vsi, ki lahko uporabljajo železnico, železnico tudi uporabljajo, da je po ta postala bolj potnikom prijazna in tudi okolju prijazna. Hvala. Hvala. Gospod Lukoševska. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Hvala, gospod predsedujoči. Danes tu govorimo o pravicah eh, potnikov v železniškem prometu. Mi želimo promovirati to obliko transporta, želimo spodbujati potnike naj eh, na mesto cestnega eh, prometa uporabljajo železniški promet, ki porablja trikrat manj energije, tudi manj emisij CO2, tako da poskušamo potnike spodbuditi k uporabi železnic. Za njih eh, gre tu pri tej uredbi in če nam je uspelo sprejeti ustrezno zakonodajo za potnike v letalskem prometu, kjer potniki imajo možnost pridobiti več kot njene, potem mislim, da bi ta isto moralo veljati tudi za železniški promet. Tam, kjer eh, ni odgovornosti, ni posledic, nikoli ne bo ustrezne ravni storitve in eh, ne bo skrbi za eh, potnike oziroma kupce. Živimo v 21. stoletju in zato menim, to sicer tu ni bilo izpostavljeno, ampak menim, da moramo spostaviti neko enotno evropsko platformo, kjer bo vsak potnik lahko našel ustrezno informacijo o razpoložljivih eh, vlakih in kupil eh, na spletu vozovnico, enotno vozovnico. Govora je bilo tudi o invalidnih potnikih, o njihovih mobilnosti, njihovi mobilnosti. Oni imajo iste pravice kot vsi ostali in ne morem si predstavljati, zakaj naj bi invalidna oseba čakala uro ali dve, da dobi ustrezno pomoč, da lahko opravi eh, pot. Tako kot eh, številni kolegi tu sem tudi jaz odložila amandmaja in upam, da bodo tekom obravnave ti amandmaji upoštevani, kajti železnica obstaja za potnike, brez potnikov železniškega prometa ni, tako da upam, da bo Evropska komisija, da bodo nekateri kolegi, ki so morda bolj na strani železniških podjetij in ne toliko na strani eh, potnikov, spremenili eh, svoje stališča in svoje predloge, da bomo na koncu resnično uspeli doseči nekakšno revolucijo v smislu prehoda potniškega prometa z cest na železnico. Hvala lepa. Merci, madame. Hvala. Gospa Demote. Grazie, presidente, innanzitutto. Hvala, predsednik. Predvsem hvala poročevalcu za ta predlog. Mislim, da vsi zelo dobro vemo, kako zelo težko je doseči cilj uspešnih oziroma učinkovitih pravic eh, potnikov in zato smo danes še vedno tu in o tem govorimo. Ampak dejstvo je, da to učinkovitost potrebujemo in zato je eh, ta uredba tako zelo pomembna. Sama sem podpisala določene amandmaje, vključno s tistim, ki govori o neutralnosti in eh, o primerljivosti ponudb. To je pomembno tudi z vidika resnične konkurence. Potrebujemo konkurenco, ki ne sme biti konkurenca, ki temelji zgolj na ceni, ampak tudi na kakovosti storitve. In potem je tu tudi eh, predlog glede eh, ločenih vozovnic. Pripričana sem, da je odgovornost informiranja obveščanja tu na prodajalcu, ne na železniškem podjetju. Tako da, eh, če nekdo deluje kot posrednik, potem je jasno, mora ta posrednik posredovati vse ustrezne informacije in prevzeti tudi določeno odgovornost. Mm, to mora veljati tudi za spletne platforme. Številni so govorili o invalidnih potnikih, to mislim, da je ena od osrednjih tem, ko govorimo o pravicah potnikov in eh, nasplošno. To velja za tiste najbolj ranljive skupine in zato mislim, da je pomembno, da smo kar se da realni pri našem poročilu, ampak ob enem mora biti tudi zelo jasno, eh, da želimo probleme rešiti. Torej, dostopnost prevoznih sredstev je vsekakor še osrednja tema. Vse seveda še ni rešeno na tem področju in to mora veljati na vsakdanji ravni. Torej, tako za tiste, ki potrebujejo mm, to dostopnost vsak dan za pot eh, na delo, kako tisti, ki to uporabljajo le občasno, enako velja tudi za razvoj turizma, kateri le 4 odstotke železniškega prometa danes odpade na turizem na lokalni ravni. Prav tako velja univerzalnost teh eh, pravil, tako v urbanih centrih kot na periferiji. In pri dostopnosti ne gre zgolj za fizično dostopnost, ampak tudi za dostopnost do informacij in do alternativnih, alternativnih povezav. Veseli me, da Govorimo tu o transportu za vse, o mobilnosti za vse in dostopnost torej ne sme biti nekaj, eh, kar bi na nek način podarjali, ampak je nekaj, kar mora biti očitno in samomeno za vse eh, potnike. Tudi za tiste, ki imajo le eh, začasno ovirano mobilnost in glede na to, da se naša družba vse bolj stara, mislim, da moramo tudi to upoštevati v smislu dostopnosti našega javnega prometa. Ja, ja, Hvala. Hvala za solidno poročilo kolega Liberatskega. Jaz se vsak teden peljem tisoč kilometrov iz Weimarja v Bruselj. Zato sem na teh poteh zbral veliko izkušenj in eh, pozdravljam prenovo te zakonodaje. Najprej, prodajalci vozovnic, tukaj se strinjam z poročevalcem. Prodajalci vozovnic bi morali dati na razpolago informacije o rezervaciji. Eh, no, vzpravljamo, Nosilci prevoza so pa tisti, ki morajo o možnih problemih eh, sproti obveščati potnike, ne pa neodvisni prodajalci vozovnic. Potem um, informacije morajo biti na razpolago med vožnjo. To ni nobena umetnost, zato imamo vso uh, potrebno tehnologijo. Vsak ima danes pametni telefon. Potem enotne vozovnice. Tudi to ne bi smelo predstavljati problema. Vse, če bi se akteri dogovorili med seboj, ni treba, da. Uh, Razla, ne morem razlagati evropejcu, da ne more dobiti karte od Weimarja do Pariza, ker se nosilci ne morejo uh, Eh, dogovoriti o tem. Pravzaprav eh, enot, bi morale enotne vozovnice obstajati že sedaj. Eh, in pa kar se tiče koles za okolje in pa za potnike same, nujno potrebno, da lahko potniki na vlake vzamejo kolesa. Zato sem v predlogu spremembe predlagal, da bi morali ob vsak nekem uh, eh, novem vlaku ali pa prenovi vlakov poskrbeti tudi za prostor za kolesa. In pa petič, potem pravica invalidnih oseb, meni je to prav posebej pri srcu. Eh, zavedam se dejstva, da nizozemski model z uh, eno uro predhodnega obvestila ni izvedljiv povsod, ampak vseeno mislim, da je pa to dovolj realistično za večje železniške postaje. Zato bi morali um, to nekako vezati na število letnih potnikov na določeni železniški postaji. V tem smislu sem vložil predlog spremembe. Hvala. Še kar mi se bomo dolgo. In smo končali s komentarji poslancov. Se pa, Olivije Vadner. Komisija, prosim. Hvala. Komisija pozdravlja ta širok interes poslancov um, za ta predlog glede pravic potnikov. Torej, 637 predlogov sprememb priloženih in predvsem želite bolje pojasniti te pravice potnikov, tako da bi povečali pravno gotovost, to je zelo pomembno. In prav tako želimo doseči ustrezno ravnoteže med realističnim pristopom in pa velikopoteznim pristopom. Torej, hvala lepa za te predloge in takšen pristop. Ampak obenem pa bi rekel, da nekateri predlogi pomenijo odklon od ciljev televizije. Tukaj želimo torej izboljšati pravice ter pa tudi zagotoviti pravo natežje med interesi potnikov in pa končno upravnim učinkom takšne zaščite za sektor in posredno tudi za potnike. Torej v tej fazi razprave bi komisija rada samo spomnila na nekaj ključnih elementov in pa na to, kaj se je zgodilo torej umik eh, trenutnih odstopanj iz domačega provaza, potem boljše obveščanje potnikov o tipu proizvodov, ki se kupijo, potem omejeno področje porabe za višjo silo, to smo danes tudi obravnavali, in potem še izvrševanje pravic za potnike z eh, invalidnostjo. Hvala. Hvala lepo, gospod eh, Vadna. In sedaj še naš poročevalec za konec. Bogoslav, prosim. Thank you very much, President. Thank you all. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala, kolegi, za te komentarje. No, po vsaki razpravi sem bolj optimističen glede končnega rezultata, kaj ti sedaj, torej se vedno približujemo eh, končnemu kompromisu. kaj so tukaj ključne zamisli, kot je gospa Demonte dejala. Dostopnost. Želimo, da so železniške povezave dostopne za čim več ljudi. Potem kot drugo, privlačnost tega tipa prevoza. Torej, kako privlačno? Glede cene, glede dodatnih storitev, čakalnega časa, potem kako udoben in privlačen določen sistem. Skratka, tukaj želimo, da bodo potniki na novo odkrili pluse železniškega prevoza. Želimo torej enoten, odprt železniški prostor Evrope. Tako da ne bo nobenih omejitev. Ne, želimo enoten železniški prostor v Evropi. Želimo, da to vključi čim več tipov prevoza. Eh, oziroma čim več eh, različnih potnikov. Potem, kaj vključiti regionalne prevoze ali bolj eh, lokalne, bolj premestne prevoze? O tem bo še volil gospod Kramer, gospod Mozelje. Hvala pa vsem za izraženo stališče. No, še par stvari bi rad pojasnil, tako da ne bo nesporozumel. Kot prvo področje uporabe, v kakšni meri bomo to izvali, to je pomembno, potem drugo. Informacije o poti, potem um, kolesa na vlaku, potem odstopanja, potem through ticketing, torej enotne vzornice, potem naprej ljudje z omejeno mobilnostjo potem zamajene povezave, odpovedi, očkodnina in pa višja sila. No, glede višje sile smo tukaj že marsika naredili. Prej smo imeli večje razlike, sedaj so se razlike zmanjšale. Danes mislim, da nišče več ne govori o zavrnitvi tega koncepta. Danes se lahko samo pogovarjamo o tem, kaj bi lahko vključili. Torej, stavke, ja ali ne. O tem smo govorili. Potem eh, potres, razprava o tem in tako dalje. Mislim, da je treba govoriti o nacionalnem in pa regionalnem obsegu odročenih storitev in rad bi, da so železnice konkurenčne um, drugim tipom prevoza, sploh naprimer um, nizkocenovnim letalskim prevoznikom. Torej, sam živim v Varšavi, 600 km um, od tukaj, torej um, sedem zvečer je bila um, ura prejšnji teden. Um, Torej, um, na letalo je šlo 180 ljudi, um, na vlak pa precej manj, ne, pol manj ljudi. In to je problem. Torej, mi bi morali imeti bolj enake pogoje in potem um, bi tudi to pomenilo, da bi se več potnikov odločilo za železniški prevoz, ne pa samo za letalski prevoz um, med različnimi mesti. Torej, hvala lepa za vse komentarje. In sedaj gremo naprej, želimo pripraviti kompromise in še seznam za glasovanje. Hvala. Merci, Hvala, gospod poročevalec. Smo zaključili s to razpravo o tem pomembnem poročilu. V odboru bomo glasovali 21. junija tega leta. Sedaj pa. Eh, naslednja točka je za zaprtimi vrati. In zato, torej, hvala pa vsem, ki ste bili tukaj na našem sestanku do sedaj. Um, torej, če niste člani odboru, prosim, da odidete iz dvorane, tako da bomo lahko šli na to predstavitev komisije in to bo, kot rečeno, za zaprtimi vrati. Um, kakih pet minut lahko počakamo, da se stvari uredijo in potem bomo ponovno začeli, kajti um, čas nas ne preganja. Hvala.